So, ich bitte doch alle, die Plätze einzunehmen, auch dem. Prosim, da se vsi usedete na svoja mesta, tudi poročevalec. Imate si svoje glasovalne kartice. Danes je na vrsti glasovanje o enem poročilu o novih lahkih gospodarskih vozilih, potem sledi točka 10, ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti, na to pa bo potekala izmenjava stališč z našim komisarjem za zdravje, Tonijom Boržom. Če so vsi kolegi pripravljeni, lahko kar začnemo. Začeli bomo z konsolidiranjem predlogom spremembe ena, glasujemo elektronsko oziroma ne, lahko glasujemo z dvigom roke. Predlog spremembe ena, konsolidiran, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Konsolidiran predlog spremembe dve, za, proti, zdržani, sprejeto. Tran enajst, za. Mm -hmm. Proti? Vzdržani, zidni jasen. Bomo glasovali elektronsko. Tran 11. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Konsolidirane predlog smo imeli 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog smo imeli 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani sprejeto. 70, 13 za, proti, vzdržani sprejeto. Tran 14 za, proti, vzdržani sprejeto. vzdržani jezitni jasen glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. ITRE 8 za. Proti. Vzdržani. Izid ni jasen. Bomo glasovali elektronsko. Konč glasovanja. Sprejeto. Dvainsedemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Triinsedemdeset za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. ITRE 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo skočili k ITRE 11 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 81 in tran 16 glasujemo za proti vzdržani. Ni jasno, glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 81 in pa tranš 16. Ste vsi glasovali, konc glasovanja. Sprejeto. 82 in trans 17 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 83 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Tran 18 je naslednji za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa predložimo 11 in IT 13 za. Proti vzdržani, sprejeto. Srep pa 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, izid ni jasen, glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 14. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. ITRE ena za. Proti. Vzdržani. Spet ni jasno. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa predlog spremembe 18 in tran 2 za proti vzdržani zavrnjeno. 19 in tran 3 za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 28 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Trideset in eh, tran pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo za predlogom sedem B3 za. proti, vzdržani, ni jasno. O predlogu smo in B3 glasujemo elektronsko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Tran 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno, tran 7 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 39 Karla Heinza Florenca. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Nadaljujemo z predlogom spremembe 44. Oziroma ta je bil zavrnjen. Tran 9 za. Proti. Vzdržani izid ni jasen, tako da bomo preverili elektronsko tran 9. Konc glasovanja. Sprejeto. ITR 6 za. Proti. Ustržani. Sprejeto. Prvo končno glasovanje. Lahko glasujete elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Petinštirideset proti tri, osem zdržanih glasov. Sedaj pa končno glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. tudi sprejeto 53 proti 4, eno zdržani glas. Sedaj pa sprašujem poročevalca, ali želi začeti pogajanja s svetom, da ali ne. Ja, eh, glede na večino, ki sem jo dobil za, kompromis, za kompromise, prosim odbor, da mi podelita mandat. No, Holger Kramer to želi, ampak bomo, preverili bomo, ali to želimo potrditi tudi mi glasujemo elektronsko. 35 kolegov mora glasovati za. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Jasno sprejeto, čestitamo Holgerju Kramerju, sedaj pa pozdravljam skupino obiskovalcev, kolegice iz Berlina. Dobrodošli v odboru za okolje, sedijo v zadnji vrsti. Mislil sem že, da je tukaj pol Berlina, ampak uh, sedaj jih je nekaj že odšlo. Torej, lepo pozdravljeni, dobrodošli, lahko sodelujete v naših razpravah. Tisti, ki želijo ostati tukaj, lahko to naredijo. Tisti, ki imajo druge načrte, pa naj prosim, kar se da tiho zapustijo dvorano. Thanks. So, es geht jetzt weiter mit dem Bericht Europas Reindustrialisierung. Nadaljujemo z poročilom o ponovni industrializaciji Evrope za spodbojanje konkurenčnosti in trajnosti. Kolega Cimanski je poročevalec in mu kar takoj dajem besedo, ampak prosim, da zato zagotovimo, da bo dvorani mir, tako da bo lahko, postavil, da bo lahko predstavil poročilo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 naš odbor mora pripraviti mnenje o tem. To mnenje bo del drugih mnen oziroma bo obravnavano skupaj z mnenjem, ki ga bo pripravil odbor ITRE. Osnutek ste dobili. Moja naloga je bila ta, da osvetlim vlogo evropske industrije pri spodbujanju rasti v Evropi in pri varovanju delovnih mest. Evropska industrija je eden izmed ključnih elementov naše strategije za polno zaposlovanje in za spodbujanje rasti. Evropska strategija za podporo industriji mora biti uravnotežena. Po eni strani podjetja potrebujejo podporo, zato da zagotovijo svoj eh, obstoj in eh, da lahko ustvarjajo nova delovna mesta ter skrbijo za naložbe. Po drugi strani pa bi strategija lahko poskrbila tudi za to, da bi omejila negativni učinek industrije na naše naravno okolje. Gre za neko kvadraturo kroga, ki pa je možna, ampak zahteva pač določeno stopno odločenosti in sodelovanja vseh udeleženih strani. Vzdržna industrijska politika lahko obstaja, ampak zato moramo najprej zagotoviti tudi to, da imamo primerno okoljsko politiko. Samo na ta način lahko Evropa ostane vodilna pri boju proti podnebnim spremembam. Ne smemo pozabiti na ceno, ki jo mora sedaj plačevati industrija. Sedaj smo priča uhajanjem virov CO2 oziroma selitvi teh virov. Komisija govori o razlikah, ko gre za cene energije v Evropi in pa državah, kakor je naprimer ZDA. Ampak komisija ni pripravila sklepov na podlagi te izjave. Ogledati si moramo možnosti cenejših virov energije, tudi ko gre za nekonvencionalne vire energije, naprimer plina iz skrilovca. tudi ko gre za selitev virov CO2, je to nek pojav, ki ni v skladu z našimi prizadevanji za varovanje okolja. Ne smemo pozabiti na to, da dobra delojoča industrija v Evropi ne sme biti več škodljiva za okolje. Vpliv na okolje je sedaj manjši ko gre za naše industrijske proizvode, v primerjavi s tistimi, ki prihajajo iz tretjih držav. To velja zlasti za tiste sektorje industrije, ki porabijo velike količine energije. Emisije so se v zadnjem času znižale za 8 odstotkov, govorim o emisijah CO2. nove tehnologije obnovljivih virov energije ne moremo uporabiti brez uh, sedanjih uh, sektorjev, ki porabijo veliko energije, naprimer pomislimo tukaj na steklo. Pozivam vas k temu, da uložite predloge smejem do 15. maja. Lahko podate svoje predloge k mnenju. Naša vloga je tukaj ključnega pomena. Nekateri pravijo, da je naš odbor svetišče okoljske zaščite. Ehm, to je morda res, ampak sodelovati moramo tudi z drugimi odbori, tudi predvsem z odborom in ITRE. Das Allerheiligste, äh, das steht sicher hier Ja, no, o tem svetišču sedaj ne bomo razpravljali. Uh, eh, naslednji se je javil k besedi Korin Lepaš, Dolajnen in pa kolegica Kortines ter uh, kolegica Kadenbach. Gospod Panajoto, ki je pričevalec v Senci. Do you notice how much that's all? Julein äh, eh, vertritt Judith Merkis. Julein zastopa Judith Merkis. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Hvala, predsedujoči. Hvala kolegu za pripravo tega osnutka mnenja. Ne morem si predstavljati, da bi to mnenje dobilo večinsko podporo v tem odboru Evropskega parlamenta to, kar je zapisano v teh odstavkih, je pravzaprav nasprotje tega, za kar smo si prizadevali v zadnjih letih. Varovanje podnebja je lahko zagon za reindustrializacijo Evrope, to je lahko neka vizija prihodnosti za številna podjetja, številne industrijske sektorje, ne pa ravno obratno, neka zavora oziroma negativni dejavnik. V zadnjih letih smo spoznali, da se bomo morali v, prih bomo morali v prihodnosti imeti nizkooglično zeleno Evropo. Tukaj so potrebne nove investicije, inovacije, deloma je zato že bilo poskrbljeno. menim, da je treba to mnenje predelati. Prav gotovo bo treba uložiti veliko predlogov sprememb, ki bodo bolj pozitivno povdarili vprašanje eh, podnebne politike in podnebnih sprememb. No, v prihodnem obdobju so zrasli stroški, konkurenčnost evropske industrije v primerjavi z eh, preostalim svetom. Ampak naša strategija za prihodnost ne more biti ta, da sedaj končamo eh, boj proti podnebnim spremembam, boj za okolje. Ne, ravno obratno, najti moramo pravilne pogoje, pravilne okvire, da bomo lahko zagotovili te milijardne investicije. Hvala lepa, toliko z moje strani. Hvala lepa, naslednji je kolega Panajotov za Alde. Hvala. Menim, da je ponovna industrializacija Evrope ključnega vprašanja za Evropo. Seveda mora to biti narejeno na okolju prijazen način z novimi tehnologijami, kar se tiče plina iz skrilavca in pa sistema ETS. No, o tem bomo kmalo morali voditi razpravo, še pred naslednjim glasovanjem. Morda nam bo uspelo tako rešiti probleme. Na koncu pa bi rekel še to, da je konkurenčnost Evrope odvisna tudi od ponovne industrializacije in enako velja za naš standard življenja. Zato moramo to narediti na najboljši možni način. Hvala. Hvala, sedaj pa bas iCloud za zelene. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala poročevalcu za njegovo mnenje in nasvete. Verjetno ne boste presenečeni, če rečem, da se ne strinjam popolnoma s tem, kar ste zapisali. In kar nekaj predlogov sprememb lahko tukaj pričakujete. To bodo predlogi sprememb, ki bodo se zelo razlikovali od sporočila poročevalca. Tukaj gre za srčiko prihodnosti Evrope in uh, vsi tukaj v tej dvorani se strinjamo s tem, da potrebujemo industrijo v Evropi. Industrijo potrebujemo. Vprašanje pa je, kakšno industrijo in o tem bi moralo govoriti to poročilo. Moramo si ogledati, kaj so prednosti Evrope, kaj je naša moč. Uh, imamo starajočo se družbo in če se ogledamo svet, če se ogledamo konkurenčnost, mi imamo pač starajočo se družbo, to se ne bo spremenilo, to je naša usoda. Potem gospodarska rast. Gospodarska rast bo nižja v primerjavi z hitro rastočimi gospodarstvi, kot so Indija in pa Kitajska. Tako da bomo tudi tukaj na slabšem, tudi tega ne bomo mogli spremeniti. Potem uh, še nekaj. Smo regija, ki je zelo odvisna od virov energije. Smo gosto poseljeni, nimamo veliko virov energije same. Se pravi, tudi tukaj imamo določene slabosti. Če si ogledate prihodnosti Evrope, ni toliko vidiko, kjer smo lahko mi mednarodno gledano konkurenčni. Samo ena točka obstaja, kjer smo lahko konkurenčni in to so inovacije. Inovacije so ključnega pomena. Tukaj Evropa mora biti konkurenčna. Ne bo šlo za eh, starajočo se družbo, ne bo šlo za rast gospodarstva, ne bo šlo za vire. Samo pri inovacijah. v to poročilo ste zapisali nekaj izjav, ki niso resnične. Če gre za visoke cene, je to zaradi naše davčne strukture. To je dejstvo. Pokažite mi eh, katerokoli študijo, ki bi dokazala, da so za to krive cene oglika. Prosim, tukaj je treba uporabiti resnična dejstva. Sam bi želel predlagati naslednje kaj bo naša moč v prihodnosti. To so inovacije in pa potem tudi, kakšen bo način teh inovacij. Ehm, kje se želimo, da bi Evropa v prihodnosti bila vodilna? Želimo takšne investicije, ki bodo privedle do nizkoogličnega gospodarstva. Na ta način bomo lahko mednarodno konkurenčni. In potem si moramo vse skupaj gledati po sektorjih. Naprimer, jeklo tukaj obstajajo veliki presežki v sektorju jekla in zato si je ta sektor težko opomogel. Uh, najpomembnejši uh, cilj tega sektorja sta promet in pa gradbeništvo. In ta dva sektorja bosta glede na okolišine v Evropi uh, se verjetno ne bo tako malo opomogla, ne bodo obnovljene ravni popraševanja iz leta 2007 ali 2008. Evropejci ne bodo kupovali toliko hiš ali pa avtomobilov. Kateri je edini sektor, ki potencialno v Evropi raste, kjer, obst, eh, kjer, obst, kjer obstaja potreba po jeklu? To je sektor veterne energije. Če sektor jekla želi prodajati več jekla, potem bodo morali zagotoviti strategijo, potrebujo sektor, ki bo to jeklo kupoval in to je sektor veterne energije. Se pravi, te sektore si moramo gledati na povezan način in tako ugotoviti, kje so naše prednosti. In tako bomo ugotovili, da so obnovljivi viri energije edina pot za ponovno industrializacijo Evrope. Enako velja za kemični sektor. Kje je tu potencial? To je biogospodarstvo. To je edini sektor, ki bo rasel na področju kemičnega sektorja. Tudi tukaj obstaja potencial, ampak zato moramo poskrbeti za inovacije. Če tega ne bomo naredili, bomo ostali v težavah. In prav gotovo ni tako, da naše podnebne politike to ovirajo. Ne, podnebne politika bi morala to ravno pospešiti, izboljšati in ravno zato zeleni vedno spodbujamo in se zauzemamo za podnebno politiko. Tudi uh, tudi zato, da poskrbimo za ponovno industrializacijo Evrope, ampak na zelen način. To bo srčika predlogu spremem, ki bomo uložili. To bo drastično spremenilo sporočilo tega mnenja, ampak to bo prav gotovo boljše sporočilo za Evropo prihodnosti. In upam, da bomo potem lahko mnenje tudi podprli. Hvala lepa za vaš prispevek. V moji državi je. Ravno sektor vetrne energije je največji odjemalec jekla, ne sektor glede delništva ali pa kakšen drugi. Lajoš bo kroše naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči, samo kratko sporočilo gospe Ford, ki je danes odsotna. Popolnoma podpiram pobude, ki stremijo k temu, da bi Evropa bila bolj konkurenčna, zlasti ko gre za ukrepe za zniževanje regulativnih administrativnih bremen za podjetja, za industrijo. Skrbijo me Skrbi me pojav uhajanja CO2, temu problemu treba posvetiti veliko pozornosti, prav tako je bistvenega pomena, da imamo dolgoročne, konkurenčne cene energije v Evropi. Ampak izjave niso dovolj, treba je tudi sprejeti ukrepe in zato zastaviti jasno časovnico. Hvala. Hvala. Kolegica Ljotard. Ne? Potem pa Korin Lepaš. Si, uh, monsieur le président, uh, mes propos. Hvala lepa gospod predsedujoči. Želel bi se navezati na to, kar sta rekla Bas in pa jo. Ko govorimo o ponovni industrializaciji Evrope, tukaj obstaja kar nekaj zanimivih vidikov. Marsikje smo mi lahko vodilni. Naprimer, eh, um, patenti tega nismo nikoli nekako prelili v proizvodnjo. Tukaj bi lahko izboljšali našo produktivnost, lahko bi si prizadevali za čiste materijale in še marsikje druge. Zato ne uh, podpiram sporočila tega besedila. Zdi se mi, da zre v preteklost, ne pa v prihodnost. Seveda je vprašanje energije bistvenega pomena za nas, ampak. Ne moremo dati prednost uh, energiji z visokimi izpusti CO2 in na ta način reševati probleme prihodnosti. Ne, potrebujemo prilagojene rešitve za obnovljive vire energije, potrebujemo nove tehnologije, ki bodo izboljšale energetsko učinkovitost v prihodnosti. Eh, potrebujemo pametna omrežja. Če se vrnem k predlogu komisije, tukaj bi se morali osredotočiti na uh, tretjo generacijo v industriji. Tukaj potrebujemo revolucijo. Ne samo na ta način bomo lahko eh, ponovno zagnali razvoj Evropi. Hvala lepa, kolegica Vrtine, se naslednja. Hvala, gospod predsednik. Rada bi povedala naslednje. Ni vse črno in belo. Tukaj pa vidimo vse na ta način. Najprej si želim to, da bi Evropa uh, imela Eh, nek trajnostni pristop do okolja. To bi morala zapisati med svoje cilje. Voda mora biti čista, potem okolje treba spoštovati, zmanjšati je treba emisije. Vse to morajo biti naši cilji. In večina industrijskih eh, sektorjev si želi porabiti manj energije in uh, prihraniti tudi emisije. Mi smo celina z najdražjo energijo. 90 odstotkov industrijskih sektorjev si želi zmanjšati svoje emisije. Vendar pa ta naloga zmanjšati emisije in zmanjšati stroške ni lahka. Eh, Evropa si tudi prizadeva za čistejšo vodo, za. Uh, razsoljevani in tako naprej. Ampak takrat nismo razmišljali o stroških, ki jih bo to prineslo. To pa povzroča tako visoke stroške, da zaradi tega še nismo razvili uh, zadostne tehnologije, da bi to delali na stroškovno učinkovit način. Želimo si desalinizacije ampak na način, ko to ne bo porabilo ogromno energije. Tukaj moramo prihraniti energijo. Danes pa prebivalstvo ne more plačevati teh visokih stroškov energije, niti si tega ne moremo uh, privoščiti, naprimer za neko brat razsoljevanja. Ta naloga je zelo zapletena, bolj kot se zdi. In mi potrebujemo neko politiko, ki bo manj splošna, potrebujemo uh, Eh, specifične politike za vsak sektor posebej in vsak sektor potrebuje čas, da razvije takšne strategije. Mi pa stvari peljemo naprej na način, ki eh, koristi kitajski industriji, naprimer, kjer so stroški nizki, stroški za energijo in delovno silo. Zato sama ne podpiram tega poročila. Ideje moramo jasno zapisati, vendar pa. Za vsak sektor in za vsako državo ne moremo predvideti enakega časovnega obdobja. Uh, poleg tega potrebujemo več inovacij. Hvala. Hvala, Karl Šliter. Um, Hvala. Mislim, da je to mnenje eh, nekoliko čudno. Sam tukaj berem eh, nekakšno sovjetsko doktrino industrializacije. Tukaj ne govorimo o prihodnosti evropske industrije, govorimo o nizki ceni energije in pa da bi javna sredstva namenjali za inovacije brez eh, pravih, naprimer, avtorskih pravic, ki so s tem povezane in tako naprej. Gre za to, da bi dobili neke poceni proizvode, ne upošteva oziroma ne omenja pa se. Uh, konkurenčnost in tako naprej. Vsak proizvod, ki ga v prihodnosti želimo dati na trg, mora biti energetsko učinkovit. Zakaj bi Kitajci ali Indijci kupovali karkoli drugega? Relativni stroški eh, industrije in energije so dražji v teh državah kot v Evropi. Če pa se bomo mi obrnili nazaj v preteklost v sovjetske modele, eh, se mi to zdi povsem napačen pristop. To ni dobro za industrijo, to industrijo ubija.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 Najlepša hvala, gospod predsednik. Če razmišljamo o prihodnem razvoju industrije, bo Evropa morala postaviti prioritete. Inovacije so s tem povezane, nove tehnologije. Ostaje pa vprašanje, zakaj eh, govorimo o zelenem gospodarstvu. Strinjam se, da je treba razvijati zeleno gospodarstvo, ampak to ni edina veja gospodarstva, ki jo imamo. Moramo biti učinkoviti, eh, kar se tiče virov, moramo pa biti tudi razumni. Razvijati moramo inovacije na področjih, ki jih imamo in na podlagi virov, ki jih imamo. Na kitajskem in v Indiji uporabljajo vire, ki jih imajo na razpolago človeški kapital je tudi pomemben. To je težko razvijati, če se celotna industrija eh, seli nekam v Azijo. Mladih ne bomo mogli ustaviti in jim preprečiti, da odidejo, če ne bomo ustvarili nekih ustreznih življenjskih pogojev za nje. Če bomo vse selili izven Evrope in kupovali proizvode izven Evrope, potem bodo mladi naš kontinent zapuščali tukaj ne gre samo za veterno industrijo. Jeklo eh, se uporablja tudi drugod. Eh, vidim, da naš kolega nima tehničnega znanja. Če bomo spreminjali zakonodajo vsake tri ali pet let, potem ne bomo deležni investicij strani Kitajske, Indije in drugih držav. In naše gospodarstvo se ne bo razvijalo kajti ljudje bodo rekli, da nismo sposobni voditi svoje industrije. Kakšna je tukaj vloga Evropske investicijske banke? Ta bi morala ustvariti bolj primerne pogoje za razvoj industrije. Nekateri govorijo o novi industrijski revoluciji, ampak kakšen je namen vsega tega? Eh, delati moramo skupaj in ne samo govoriti. Hvala. Gospa Kadenbach. Najlepša hvala. Sem demokratka in lahko sprejmem stališče gospoda Šimanskega, ampak kot drugi kolegi bi eh, tudi sama predlagala, da poročilo napišemo na novo. Eh, to bo treba resnično izboljšati. Gospe Hibner, bi povedala naslednje. Zdi se, kot da bi se vračali v industrijske politike 19. in 20. stoletja. Mi potrebujemo ponovno industrializacijo, ampak to ne pomeni eh, samo ponavljanje rešitev iz prejšnjih stoletij. Moramo se prilagoditi današnjemu svetu. Gre nam za to, da ohranimo delovna mesta v industriji. Industrija pa je pogosto preveč odvisna od fosilnih virov energije. Tem industrijam moramo omogočiti, da najde alternativne vire energije. In zagotoviti jim je treba neke poceni vire energije. Gospod Čimanski je v poročilo omenjal stare vire energije. No, če bi želeli uvesti nove metode energije, kot je fracking in tako naprej, potem uh, bomo potrebovali tudi druge alternative obnovljive vire energije. Če govorimo o jedrski energiji, bi tudi tukaj morali stroške pokazati na realen način, vse do, cikl, do recikliranja in potem ta energija več ne bi izpadla tako poceni. Vsekakor pa menim, da takšno mnenje ne bi smelo biti mnenje v imenu odbora Envi. Hvala lepa. Številni kolegi so izrali svoj namen pomagati kolegu Čimanskiju izboljšati njegovo poročilo za predloge sprememb. Razprava je bila zelo zanimiva. O tem je treba razpravljati, kajti smo v najhujši krizi po drugi svetovni vojni. Dobro moramo razmisliti o tem, kako bo v prihodnosti izgledala industrijska politika. Um, no, uh, Številni govorijo tudi o zelenem gospodarstvu, ampak nišče pravzaprav zelo dobro ne ve, kaj eh, s tem mislimo. S tem vsak misli nekaj drugega. Gre za to, da mora celotno gospodarstvo postati bolj trajnostno, bolj vzdržno in tukaj ne govorim samo o ekološkem vidiku, ampak tudi o gospodarskem vidiku. Mm, gospodarska kriza je posledica masivne finančne krize, zato moramo tukaj biti bolj uh, trajnostni, poskrbeti pa moramo tudi za Eh, socialne vidike. Za vse to je treba poskrbeti. Jaz ne podpiram te delitve na zeleno gospodarstvo, rjavo gospodarstvo. Ne, eno gospodarstvo imamo, to mora biti trajnostno v vseh pogledih. Eh, tudi um, energetsko učinkovita industrija spada sem, industrija železa, jekla, premoga in tako naprej. Um, zakaj je največje gospodarstvo v Evropi tako tako uspešno zaradi nizkih cen energije. Ne, mi imamo druge najviše cene energije po svetu, zato uh, naše gospodarstvo zahteva več, veliko več kot pa uh, nizke cene energije. Prižvičan sem, da bomo vsi gospodu Šimanskemu lahko pomagali izboljšati njegovo mnenje. Sedaj pa želim dati besedo komisije, če je kdo prisoten. Komisija. Das ist nicht der Fall, dann gehen wir uh, weiter. Yes, yes we do oh, actually. Oh, sorry. Okay. Sorry. Da, tukaj smo. Oprostite. No, zelo na kratko. Mi smo napisali to mnenje uh, potem, ko se je kriza že začela, zato smo se osredotočili uh, predvsem na štiri stebre, na dostop do financ, uh, potem na mednarodne uh, trge, na inovacije in na uh, človeški kapital. Zelo uh, malo rasti je bilo v zadnjem času, uh, tudi zaradi izvoza iz držav izven Evrope. In kaj lahko rečemo o inovacijah? To je uh, ključna tema sporočila. Ne gre samo za raziskave in razvoj, ampak tudi zato, da se inovacije potem uporabljajo v praksi, da se uporabljajo za razvoj in raziskave. In tukaj imamo šest prioritet. Vseh šest se osredotoča na ozelenitev industrije. Eh, gre za konkurenčno prednost, za čista vozila, za eh, bioprodukte in tako naprej. Moramo se osredotočiti na osnovne okvirne pogoje, ne samo pri ozelenitvi. Strinjamo se z večino govorcev tukaj, da eh, je način eh, doseganja teh konkurenčnih prednosti ravno v ozelenitvi. Hvala. Hvala lepa, gospod Čimanski. Prosim na kratko, kaj ti komisar že čaka pred vrati. Se želite odzvati na vse skupaj? Kovač, ja ne toliko še ličujem s popravkami, ali... Da, želel bi se zahvaliti vsem govorcem. Zavedal sem se dejstva, da bo predloženih kar nekaj predlogov sprememb. Eh, gre za to, da poiščemo kompromise, eh, ne za to, da želim nekaj zapisati v kamen. Včasih moramo tudi priznati poraz. Eh, sam predstavljam Polsko in na Polskem imamo drugačen pogled na to, kako uh, se mora razvijati težka industrija. Hvala. Hvala lepa. Rok za ložitev predlogu spremembe 15. maj, 19. junija bom glasovali v odboru, 26. septembra v pristojnem odboru, torej glasovanje v ITRE, na drugi plenarki oktobra pa bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, pozdravljam komisarja za zdravje Tonija Borža. So, jetzt können wir. Tako lahko kar nadaljujemo. Pozdravljam našega komisarja. Sedaj bom dal najprej besedo komisarju za deset minut. Komisar bo podal svoj uvod v razpravo, potem bomo imeli krok koordinatorjev, na to pa bo se lahko postavljali vprašanja še vsi ostali veliko stvari imamo na dnevnem redu. E, gledam k kolegici Lindy McEwen, obravnavali bomo direktivo o tobaku, o prisvojenju tobaka. To predstavlja veliko dela za nas. Dobro je, da smo sem začeli še pred e, Božičem, po zamenjavi komisarjem, vse, kar je bilo s tem povezano. Imamo tudi poročilo Lize in pa Rod Berendt medical devices in vitro diagnostics. Tudi na to temo smo že organizirali nekaj delavnic. Tukaj gre za zelo pomembno področje, ki ga je treba ustrezno urediti. In obravnali bomo tudi poročilo Vilmot, klinični preizkusi. Tudi o tem bomo danes spregovorili. Jill Panjo mi je sporočil, da je prišlo do dogovora, no o tem bomo še formalno razpravljali, in sicer, ko gre za grožen za zdravje. Dobro je, da je tukaj bil sedaj dosežen dogovor oziroma preboj. Prav tako pa od komisije pričakujemo nove predloge, nove pobude, tudi za novi parlament verjetno mi tega več ne bomo mogli obdelovati, ampak gre tudi za pristojbine za EMO, ureditev teh pristojbin. Želimo, da bi se agencije same sofinancirale in da ne bi bile vključene v naše šest ali sedemletne načrte. Agencije bi morale biti bolj samostojne, neodvisne in eh, to pomeni tudi ustrezno finančno podporo. To ne velja samo za EMO, ampak tudi za ostale agencije. No, ne bom predolg. Besedo dajem kar komisarju gospodu Boršu. Thank you, Mr. Chairman. This is... Hvala, gospod predsednik. E, tukaj v vašem odboru sem že četrtič, kar pomeni, koliko tem pokrivamo skupaj, e, tobačna direktiva, škandal s konskim mesom, e, potem smo imeli zaslišanje, preden sem nastopil svoj mandat in zdaj sem spet tukaj z vami na vsakem srečanju pa imamo uh, kakšno vročo temo. Maja naslednje leto se zaključuje parlamentarni mandat, zato je pomembno, da v tem letu še nadaljujemo delo na zakonodajnih pobudah, uh, za katere želimo, da jih parlament in komisija zaključita skupaj. In pomembno je, da bomo dobro sodelovali še v naslednjem letu. Eh, zelo me veseli, da parlament obravnava direktivo o tobačnih izdelkih. To vpliva tudi na druge teme povezane z zdravjem. Mislim pa, da je direktiva zelo uravnotežena. Eh, nekaj usponov in pacov bo gotovo še imela, ampak pomembno je, da se eh, potrdi še v tem mandatu. In ni skrivnost, če rečem, da tisti, ki bodo nasprotovali direktivi, eh, tega ne bodo delali neposredno, ampak eh, z zavlačevanjem. Mi, ki podpiramo to direktivo in ta uravnotežen pristop, da se tobačni izdelki bolje regulirajo, se moramo zavedati te možnosti in se tudi boriti proti njej. Ko je odbor pred nekaj tedni razpravljal o poročilu McKeven, so bila izražena različna stališča, da se eh, ne eh, uvedejo strožja pravila eh, glede cigaret in drugih tobačnih izdelkov. Glede tega naj povem, da je treba vse upoštevati. Pomembno je, da imamo direktivo, ki nam bo zagotavljala neko širše soglasje. Imeli smo posvetovanja, ki so bila zelo pomembna pri oblikovanju te pomembne zakonodaje. E, to je pomembno za tudi prihodne generacije. Tobačna direktiva uh, ima za cilj, da se zmanjša število kadilcev za dva odstotka v petih letih. Torej 2,4 e, milijone kadilcev manj bi to predstavljalo, kar ne bi bilo dobro samo za naše državljane, za njihovo zdravje, ampak tudi za njihovo, njihove prihranke, pa tudi bolezni povezane s tobakom bi se zmanjšale. Zato se zahvaljujem članom tega odbora, posebej poročevalcu za eh, njihov prispevek. Upam, da bomo to direktivo sprejeli še v času tega mandata. Konsko meso. Če se vrnem k tej epizodi, kaj se je zgodilo novega od mojega zadnjega obiska tukaj, to je bilo, če se ne motim, februarja. Obljubil sem, da takoj, ko bomo imeli rezultate eh, testiranja DNK glede prisotnosti konskega in govejega mesa in pa nekih zdravil v konskem mesu, eh, da bomo te rezultate takoj objavili. Torej, to sem obljubil, ko jih bomo imeli, jih bomo tudi objavili, kajti s transparentnostjo lahko ponovno vzpostavimo zaupanje potrošnikov. In to je pomembno pri temah povezanih s hrano. Komisija je izvedla študijo in podala predloge oziroma priporočila državam članicam. Države članice so to upoštevale. Eh, naredile so celo več, če naprimer, za primer vzamem Nemčijo. 260 eh, testov naj bi naredila, pa so jih izvedli kar 800. Eh, proučili so oziroma pregledali vsa trupla konjev v klavnicah. In tudi večina drugih držav članic je ravnala podobno. Rezultate so objavili v 24 urah uh, potem, ko je bil objavljen rok. E, ko je šlo za konsko meso in pa za prisotnost e, tistega zdravila. E, vse to je bilo objavljeno in testi so to potrdili. Če si ogledamo rezultate, samo tri države članice so odkrile zdravilo v konskem mesu. In to pomeni, eh, to zdravilo je prisotno samo v 0,5 odstotkih vzorcev. Pri eh, goljufivem označevanju pa je bila številka eh, manjša od 5 odstotkov. Torej, manj od 5 odstotkov eh, je bilo eh, ne pravega označevanja. Države članice so se hitro mobilizirale, eh, ko je šlo za te goljufive prakse označevanja mesa. Kako pa bomo nadaljevali? Eh, to je bila preteklost, kaj pa bomo naredili v prihodnosti, kaj smo se naučili iz preteklosti na podlagi teh izkušenj. Kot eh, je predstavljeno v akcijskem načrtu, ki sem vam ga predstavil, Eh, marca, se bomo sredotočili eh, na tri stvari. Eh, osredotočili se bomo na boj proti goljofijam pri prehrani, potem bomo sprejeli strožja pravila glede konjskih potnik listov in pa strožje kontrole bomo uvedli in strožje sankcije. Ja, včeraj smo sprejeli svežen uh, strožjega nadzora in strožjih sankcij, če bo prišlo do, eh, do kršitve zakonodaje, eh, tudi ko gre za označevanje, bodo ukrepi stroži. Ne bomo imeli zdaj več tistih odvračevalnih eh, sankcij, ampak bo zdaj šlo prav za denarne kazni za kršitelje in eh, kazen bo enaka njihovemu eh, dobičku, ki so ga imeli eh, s kaznivim označevanjem. Zdaj pa štirje sektorski predlogi, ki bodo modernizirali, poenostavili in okrepili našo zakonodajno področje zdravja živali in rastlin. Imeli bomo tri uh, osrednje točke in ne več uh, 70 različnih predlogov. Včeraj smo sprejeli svežen, kjer se osredotočamo na bolj, eh, na pristop, ki je bolj osredotočen na eh, tveganje. Želimo zagotoviti večjo kakovost semen in eh, bolj učinkovit nadzor v celotni verigi. Želimo tudi bolje upravljati tveganja, ki so povezana z uh, zdravjem živali, želimo um, uh, večjo kakovost semen, kot sem rekel, in pa stroži nadzor, ko gre za uh, prehrambeno verigo in pa uvoz. Nekaj bi povedal o semenih, kaj ti uh, tukaj je bilo poslanih kar nekaj pisem in govorice krožijo. Glede tega, da naj bi Eh, komisija uh, omejila tradicionalna semena uh, s tem, da bi uvedla postopke uh, težje uh, registracije teh semen. To ni res. V trenutni zakonodaji vsa semena, kakršnakoli so, morajo biti registrirana. Po uvedbi nove zakonodaje pa bodo tradicionalna, si, eh, tradicionalna semena imela. Eh, lažji sistem registracije, ne bo več obveznega testiranja. Ko bo šlo za uh, nova semena povezana z mikropodjetji, pa sploh ne bo potrebe po registraciji. Danes pa se ne razlikuje uh, med uh, novimi in tradicionalnimi semeni. Mi pravzaprav liberaliziramo Eh, postopek registracije semen, s tem, da v določenih primerjih registracija sploh ne bo potrebna. Ne gre za to, da bi želeli otežiti delo industriji. In tudi ne gre za katerokoli podjetje. Tukaj bodo mikropodjetja izuzeta iz plačila uh, pristojbin za katerakoli semena. če bo prošnjo podalo mikropodjetje, eh, torej teh stroškov in teh eh, procesov registracije ne bo več. Tudi druga podjetja pa bodo imela zmanjšane pristojbine. Pomembno je, da poznamo dejstva. Lahko smo za to zakonodajo ali proti zakonodaji, ampak dejstva so taka, kot so in dejstva so sveta. Sveže lahko komentiramo šele eh, eh, potem, ko se dejansko začne in ko je zapisan v vseh podrobnostih. Ne moremo eh, komentirati in kritizirati nekih osnutkov, ki so bili zasnovani prej. Zdaj bomo v semenih imeli manj birokracije, manj registracije, manj testiranja in tudi manj stroškov. Potem kloniranje in pa uh, novi viri prehrane. Gospa uh, eh, Ljotar, ki je poročevalka in poročevalci v senci, se bodo spomnili neuspešnega postopka uh, sprave oziroma spravnega postopka iz marca 2011. Imeli smo dva predloga o novih eh, prehrambenih izdelkih in pa kloniranju. In glede kloniranja je komisija zdaj v eh, stanju zaključevanja neke študije učinkov. In moramo še proučiti mm, soglasje, ki smo ga dosegli lansko leto. Potem uh, eh, GSO, gospa Lepa že bila poročevalka za to in uh, moja prioriteta je, da se doseže napredek pri predlogu vzreje oziroma uh, gojenja teh novih proizvodov in videli bomo, ali lahko uh, napredujemo na tem področju področju. Sam bi rad uh, presegal blokado, ki trenutno obstaja v svetu. Radi bi uvedli eh, neko svobodo izbire za države članice. In uh, mi si to želimo na podlagi zdravja in okolja, to bi morala biti edina dva kriterija. Potem uh, medicinski pripomočki. Eh, to zaenkrat še spada v moj portfelj, potem pa se bo to spremenilo in moji eh, predlogi odražajo tehnološki napredek na tem področju. Eh, predvsem moramo zagotoviti zaupanje javnosti in pa varstvo potrošnikov, varstvo zdravja potrošnikov. Naši predlogi bi okrepili pravila, ko gre za organe nadzora, mora pa vse skupaj biti proporcionalno Eh, s tem, da zagotovimo, da bo Evropa ostala eh, vodilna na tem področju. Eh, ustvarjati moramo delovna mesta in ustvarjati konkurenčne prednosti. In, in ne predvidevamo nobene predtržne avtorizacije kot pri farmacevskih izdelkih, kajti to bi vodilo v višje stroške in bolj zapleteno birokracijo. Imamo tudi nov mehanizem za nadzor, ki bi uh, okrepil oceno uh, tveganih proizvodov oziroma naprav, tistih naprav, ki predstavljajo uh, više tveganje. To je za me velika prioriteta, dokler bom za to odgovoren. In, uh, tukaj si bom tudi prizadeval za uh, hitro doseganje soglasja. Potem klinični preizkusi. Tukaj uh, želim komentirati štiri teme, ki uh, povzročajo določene skrbi, etika in pa zaveze na tem področju. Ta predlog uh, noče etičnih odborov izključiti iz ocene uh, prošen za klinične uh, preizkuse. Uh, In sam uh, bi bil zadnji, ki bi etiko skušal izključiti iz teh predlogov. Ampak ne želim, da se eh, ti preizkusi uh, ocenjujejo oziroma obravnavajo samo z tega vidika. Želimo ukrepiti element etike znotraj te uredbe, upoštevati pa je treba seveda tudi, da je to uredba in ne direktiva, tako da ne moremo. Eh, nekih eh, zaključkov etičnih odborov usiljevati eh, celotni Evropi. Potem druga stvar, transparentnost podatkov iz kliničnih preizkusov. Vse informacije bi morale biti objavljene. Obvezno bo tudi, da se eno leto po kliničnem preizkusu objavi obširno obnova vseh teh rezultatov oziroma povzetek. Potem klinični preizkusi v tretjih državah. Ne moramo svoje zakonodaje usiljevati tretjim državam, lahko pa zagotovimo, da uh, podatki, ki jih Evropa prejme o avtorizaciji kliničnih, uh, kliničnih preizkusov, da se vse to uh, vodi po nekih pravilih. Potem pa še udeleženci, tudi tukaj treba spoštovati pravila. Treba je še zaključiti delo na kliničnih preizkusih in to moramo storiti še tekom tega mandata. Potem eh, čez mene grožne zdravju in pa nevarnosti za zdravje. Veseli me, da je Evropski parlament oziroma da sta parlament in svet včeraj dosegla soglasje v zvezi s to zakonodajo, ki bo bolje varovala zdravje državljanov, tudi glede eh, čezmejnih nevarnosti za zdravje. Države članice se bodo lahko vključile v eh, skupno eh, dobavo cepiv, tako da v naslednjem izbruhu kakšne bolezni ne bo nobena država v Evropski uniji ostala brez eh, cepiv. In s tem bomo nadaljevali tudi še tekom litvanskega predsedovanja. Potem naj omenim še eh, program za zdravje. Razprave o tem se bodo ponovno začele takoj, ko bo dosežen dogovor o večletnem finančnem okviru. Tukaj eh, se obračam na ta odbor in na celoten parlament. Računam na vas, da bomo zagotovili da se do konca tega leta doseže končni dogovor. Potem pa še splošno zagotavljanje zdravstvenih eh, storitev. Vsi vemo, da je gospodarska kriza eh, sprožila tudi fiskalne omejitve v določenih državah članicah. Eh, prišlo je do proračunskih rezov in upam, da to ne bo vplivalo na izdatke za zdravje. Kot rezultat eh, se zdaj izvajo v državah članicah eh, programi gospodarske pomoči skupaj s trojko. In ti programi se ukvarjajo predvsem z glavnimi izzivi za zdravstvene sisteme. Gre za to, da se izboljša učinkovitost eh, zdravstvenih sistemov in da se spodbuja bolj racionalna uporaba zdravstvenih storitev. Vse te reforme Eh, so bile potrebne že nekaj časa, še preden je udarila gospodarska kriza. Ti ukrepi so zasnovani zato, da se zagotovi trajnost zdravstvenih sistemov in da se zagotovi tudi solidarnost med generacijami. V komisiji je generalni direktorat ECFIN eh, vodili na tem področju, moje službe pa sodelujejo pri misijah trojke in razpravljajo o temah javnega zdravja, poleg tega nudijo tudi tehnično pomoč in znanje, ko jih k temu pozovejo. Eh, v tem kontekstu se spoštuje eh, načelo subsidijarnosti. Mi eh, sodelujemo in pa svetujemo pri sprejemanju ukrepov, ki si želijo ohraniti ključne vrednote evropskih zdravstvenih sistemov, gre za univerzalnost, enakost in pa enak dostop do kakovostnih storitev. Imamo tudi razprave o memorandumu o razumevanju s Ciprom, kjer smo zahtevali, da Cipr eh, pripravi teren za eh, razširitev zdravstvenega sistema in pa zdravstvenega kritja za celotno prebivalstvo. Na koncu naj povem, da sem eh, želel nakratko izpostaviti samo. Eh, določene teme, zdaj pa se seveda veselim tudi vaših komentarjev in vprašanj. Najlepša hvala za pozornost. Hvala, gospod komisar, za ta izčrpni pregled dela, ki je pred nami. Dobro je, da ste tudi v zvezi z semeni še enkrat povedali, No, v moji državi poteka velika razprava o tem, da bo Evropska unija prepovedala semena. Sam sem se pogovoril z nekaterimi novinarji in prav nezaslišano je, da se je tukaj skozi socialna omrežja pojavilo neko sporočilo, ki so ga potem vsi začeli širiti na okrog. Zdi se mi nezaslišano, da se nekaterih stvari ne preverja, se jih samo prepiše in zato se vam še enkrat zahvaljujem za vaše jasne besede v zvezi s tem. Morda bi si morali tudi sami uh, eh, zauzeti za to, da se stvari preverja, da se pogovori še za komisijo, preden uh, se začne povzročati škandale in se povzroča veliko ogorčanje, preden so znanost ta dejstva. Zato še enkrat hvala komisarju za jasne besede. Sedaj moramo narediti kvadraturo kroga. Najprej bodo govorili koordinati. Potem bomo imeli eh, premor na to pa. Potem bo zaključil se nam govornik o predstavljanju. Frau Roth-Behrendt, Corinne Lepage, Esther de Lange, äh, Michel Rivasi, Jana Kudakis, Taylor, Pagnot, Oconi, Lier, äh, Mas äh, Frau Kukovic, äh, dann Klaas, äh, Edith Estrella und die Kollegin Karin Kahnbach. Habe ich jemanden vergessen? Koga pozabil? Ne. Potem vašem omenil. Jana Kudakis. Sasina bi upal, da bi vas izpustil. Dobro, s tem zaključimo seznam govornikov. Najprej dobi besedo Peter Lize za dve minuti, gre za koordinatorje. Potem, ko bodo spregledali koordinatorji, bo dobil besedo spet komisar Peter Lize dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa gospodu komisarju za dobro sodelovanje. Še enkrat se zahvaljujem, da ste pravočasno sprejeli predlog za direktivo o tobaku tako bomo imeli dovolj časa za posvetovanje in za vlaganje predlogov sprememb in na to bomo imeli možnost v urejenem postopku s soodločanjem končati ta dosež še pred naslednjimi volitvami. Potem tudi, ko gre za temo kloniranja, smo predlog dobili pravočasno. Prosim vas, da nekoliko poskrbite za pritisk v komisiji v zvezi s tem. Potem še nekaj v zvezi s tem, kar ste povedali ob koncu delo komisije v okviru trojke v državah, ki jih zelo pesti dožniška kriza. Konec marca je v znanstvenem časopisu Lancet bil objavljen članek, ki so avtori govorili o tem, da obstaja dramatični porast infekcijskih mm, bolezni. Samomorov, da obstajajo veliki učinki krize na zdravje v državah, ki so v reševalnem programu, kako naprimer na Portugalskem in pa v Grčiji. Eh, tam je bilo zapisano, da komisija ni upoštevala učinkov svoje politike na zdravje. Vi ste že nekaj povedali o tem, povedali ste, da to ni res, ampak morda bi lahko vse skupaj opisali bolj podrobno. Mm, pozval bi vas, da tudi uveljavite svoje znanje o zdravju, tudi pri tistih kolegih, ki so najbolj pristojni za trojko. Um, Slabo se mi zdi, da so Grki sedaj, šele sedaj dvignili davke, e, krčenje pri zdravju pa obstaja že od vsega začetka. Prav gotovo bi lahko poskrbeli za bolj inteligentne prihranke, kot pa ravno v zdravju. V Grčiji obstaja več zdravnikov, kot pa v poprečju držav OECD. No, zanima me, koliko se tukaj angažirate in koliko, v kolikšni meri boste poskrbeli za spremembe. Linda McEwan za dve minuti. Thank you. Thank you, Hvala hvala, komisar, za vaše besede v povezavi s tobakom. Sami trdo delamo skupaj s poročevalci v senci. Radi bi, da bi ta odbor glasoval še pred poletjem, zato da bomo imeli zakonodajni akt pred eh, koncem mandata tega eh, parlamenta in tega man mandata. Imamo tudi posebno predstavitev eh, na to temo eh, glede besedila, ki ga pripravljamo, pa imamo jutri končni rok za odajo eh, predlogov sprememb. Omenili ste svežen za zdrave živali in rastlin, kaj pa svežen za higieno mesa? O tem smo govorili pred pomladjo, sedaj pa bi naj bi bil predstavljen eh, nekje na konec leta. Kaj se dogaja? Še na nekaj bi vas rada opozorila. Govorili ste o eh, inšpekcijah, o eh, analizah in tako dalje. Ampak naši inšpektori za meso pravijo, da so eh, obrati za rezanje mesa pred letom 2006 pričakovali inšpektorje vsak dan. To pa se je na to po reformi iz leta 2006 z našimi eh, higijenskimi zakoni spremenilo inšpekcije, ki so napovedane, bodo spremenjene. Tega se zavedam, ampak mislim, da bo, bomo morali zelo previdno razmisliti o tem. Celotno, celotna logika, ki jo upošteva komisija, nas je v zadnjih nekaj letih razočarala. Ni dovolj, da imamo zgolj eh, inšpekcije vsakih. Eh, vsake tri mesece, ko imamo škandali in na to se bodo podjetja pravilno obnašala. Kaj se zgodi, ko je konec te panike, ko je konec tega obdobja? Potrebujemo robusten režim, ki deluje na dolgi rok. Bojim se, da bomo s tem, ko bomo eh, odlašali s tem svežnjem, zamudili in ko bomo svežen dejansko sprejeli, ne bomo tako stroge, kar se tiče inšpekcij. Sama ne bom izgubila tega cilja pred uh, našimi očmi in previdno bom pregledovala, kaj boste pripravljali. Uh, Gospod komisar, najprej eh, čebele imeli bomo omejitve za eno od teh snovi, ki škodujo eh, čebelam in to pozdravljam, pa kako bomo to eh, merili? Znanstveno namreč ni mogoče pokazati če so ukrepi eh, dobri, če so te snovi odgovorne za vedno eh, niže številke čebel. Morda se bodo uporabljali druge snovi in to prav tako ne bo dobro za čebele. Kakšne študije pripravljate, kakšne študije naročate za to, da bi zagotovili, da bomo imeli podatke, vsaj neko vrsto podatkov kaj se zgodi, če ne bomo pripravili odgovora v dveh letih? Boste verjetno pripravili nekakšne predloge za podaljšanje trenutnih omejitev, verjetno se bo zgodilo kaj takšnega. In na to kozmetika. Trenutno imamo prepoved za testiranje kozmetičnih proizvodov in eh, snovi. Kaj komisija na tem področju počne, kako zagotavlja, da vsi upoštevajo ta pravila? Hvala. Karl Švicer za dve minuti. Correct... Hvala. Če sem vas prav razumel, ste dejali, da ne boste proti temu, da bi parlament predlagal dodatne ukrepe naprej, naprimer eh, brezoblična embalaža. Kaj pa vprašanje o cigar z okusom in tako dalje, ki okusa tako ali tako nimajo. Kaj pa eh, vodne pipe? Kakšne komentarje imate povezavi s podobnimi ukrepi parlamenta? Kaj pa strategija eh, pri drugih prehrambenih izdelkih do leta 2025, naprimer embalaža pri eh, jajcih, zaradi katerih ljudje mislijo, da morajo stran vreči jajca, kljub temu, da so še popolnoma v redu. Naprimer, shranijo jih hladilnik in tam bi jih lahko obdržali še tri tedne, naprimer. ampak jih odvržejo. Kakšne predloge za izboljšavo zakonodaje imate? Kako naj bi eh, Evropa prepolovila odpadke, prehrambene odpadke do leta 2025 za polovico? To je pomembno tudi za, eh, za vodne vire, za eh, zemljo, ki se uporablja za pridelavo hrane in tako dalje. Podobno kot Linda McEwen, tudi mene skrbijo inšpekcije. In uh, možnost, da prenešemo, prenesemo te pristojnosti na same, sama podjetja. In še eno vprašanje. Dejali ste, da bi naj ocenili novo pravila za označevanje alkohola. Kakšen napredek? Časa nimate več veliko. Prosil bi vas, da nam predstavite najnovejše informacije. Mislim, da je izjemno pomembno, da evropejci eh, razumejo, vsi namreč razumejo, da eh, nas alkohol opijani, da ne smemo spiti preveč alkohola. Ampak ne zavedamo pa se, eh, naprimer, doprinosa alkohola pri prekomerni teži. Tega se je potrebno zavedati. Ana Rosbach za dve minuti. Um, ja, bi godt tale lidt om veterinær medicin og folkesundhed. Hvala. Rada bi govorila o javnem zdravju in eh, veterini. Mislim, da smo pogosto zelo pozni pri sprejemanju zakonodaje. naprimer vprašanje eh, krme, ki vsebuje zdravila. Imeli smo tudi poročilo na lasno pobudo na temo boja proti mikrobom. Imamo več poročil, izjav, eh, sklepov, tako strani parlamenta, kot tudi strani sveta. Zakaj vse to nenehno prilagamo. Komisar, kaj je tista ovira na naši poti? Zakaj teh predlogov ne dobimo o pravem času? Zakaj na to nimamo časa, da bi o tem hitro glasovali še pred volitvami? Mislim, da politična volja obstaja. To, tej smo bili priča tudi pri direktivi o tobačnih izdelkih, za katero me veseli, da hitro napredujemo. Ampak tudi druge teme so pomembne. Zadnja koordinatorka, kolegica Liotard. Hvala, gospod eh, komisar. Hvala, da ste prišli k nam in hvala za predstavitev. Govorili ste o eh, predlogu za nove prehrambene izdelke in o predlogu za kloniranje. Veseli me, da se o tem pogovarjamo. Dejali ste, da bomo eh, te predloge dobili po oceni. Kdaj bo to? Naslednji mesec, čez tri mesece, naslednje leto? Kdaj? Ocena učinka, vemo, da potrebujemo uredbo. In to je tudi sporočilo škandala s konskim mesom ljudje želijo vedeti, kaj se znajde na njihovih krožnikih. Kakšna vrsta mesa je na njihovih krožnikih? Več kot eh, milijon državljanov in državljank in številni poslanci in poslanke so dali svoj podpis za omejevanje eh, prevoza eh, živali na 8 ur živali eh, za zakol. Kdaj bomo to začeli izvajati? Italijanske oblasti so želeli zmanjšati dnevne eh, varne količine aspartama, nočejo čakati na EFSO. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Hvala, sedaj pa dobi besedo komisar, da odgovori na vprašanja koordinatorjev. On the first question by Mr. Lee's on the Prvo vprašanje. Učinek teh vrčevalnih programov, nekateri so se jih lotili prostovoljno, drugi kot, so jih sprejeli kot rezultat programa, ki so ga dorekli skupaj z Evropsko komisijo. Gre za vprašanje, izkušenj. Nekateri so se lotili tega projekta v sklopu vrčevalnih programov in eh, predlagajo ne vrčevanje zaradi vrčevanja samega. Sprejeti moramo reze, zato da ne doživimo kolapsa celotnega sistema če ne predlagamo eh, uporabe zdravil, potem se bo razširila neka bolezen in trpel bo celotni sistem. V generalnem direktoratu Sanko želimo pomagati državam članicam. To je namreč pristojnost držav članic, da pripravijo in izvajajo ukrepe, s katerimi lahko eh, učinkoviteje uporabljajo sredstva, brez da bi pri tem zmanjševali standarde februarja sem obiskal eh, Grčijo in to ne zato, da bi eh, sodil, kaj počnejo, ampak da bi pomagal. Komisija ima namreč drugačno vlogo kot pa nevladne organizacije. Nevladne organizacije dobro upravljajo svoje delo, naše delo pa je drugačno. Pomagati moramo državam članicam, ne jim nasprotovati. Če se seveda ne eh, odločijo za to, da bi sledili zakonodaji, pa sprožimo ustrezne postopke v primeru kršitev zakonodaj. Kljub krizi, kljub težavam, ki obstajajo, kljub dejstvu, da še niso išli iz krize, so bili uvedeni določeni ukrepi, ki so zmanjšali porabo. Omenil sem dva primera. Naprimer, uporaba eh, splošnih zdravil na mesto eh, specializiranih zdravil, tu so veliko prihranili, in pa omejevanje. In to je dober primer eh, evropske solidarnosti. Švedska vlada je pomagala grški vladi pri vzpostavitvi sistema e-receptov in to je sedaj eden izmed najboljših sistemov e-receptov in s tem so se zmanjšali uh, stroški na področju farmacevtskih izdelkov. Seveda je veliko drugih težav. Eh, neobveščenost javnosti, primer eh, nezavarovanih delavcev, ki niso integrirani v sistemu in te težave moramo rešiti. Ampak ne smemo dajati vtisa, kot da želi komisija zniževati stroške eh, zaradi vrčevanja samega. Vse skupaj ima nek eh, jasen namen. Z vrčevanjem želimo rešiti sam sistem. Ampak, če me vprašate, kakšna je povezava med eh, zdravstveno oskrbo in vrčevalnimi rezi, res je. Ta povezava obstaja. Če si pogledamo uh, Grčijo in vidimo, da je tam več samomorov, se ti ne dogajajo zaradi uh, re, rezov v zdravstvu, ampak zaradi krize same. Pogledal sem si statistiko, pogledal sem si tudi statistiko na področju uh, virusa HIV. Vlada pravi, da je to zaradi demografskih gibanj, drugi pravijo, da je to zaradi tega, ker ni dovolj rehabilitacijskih programov za odvisneže ker morajo ti predolgo čakati. Vidiki so različni. Sam vedno gledam na stvari pragmatično, kako pomagati Grčiji, kako pripraviti instrumente, s katerimi lahko pomagamo Grčiji za reševanje njihovih težav. In to velja tudi za druge države, ki imajo podobne težave. Vprašanje inšpekcij, higijenskih inšpekcij v tretjem četrtletju tega leta bomo pripravili predlog. In s tem predlogom ne želimo zmanjševati, nižati standardov. Osredotočiti se želimo na področja, kjer je več tveganja. Naprimer, eh, meso. Tam je več tveganja kot pa pri drugih prehrambenih izdelkih. In naj vam zagotovim, da ne bomo pozabili na to vprašanje ohraniti želimo namreč eh, našo podobo Evropi. Imamo namreč enega izmed najboljših sistemov na področju varnosti hrane. Kako zagotovimo, da se bodo preiskave testi nadaljevali, če je to konsko meso ali kakšna druga uh, vrsta prehrambenih izdelkov? Uh, Pri konskem mesu je bila reakcija držav članic izjemno pozitivna, bolj kot smo pričakovali. Eh, lahko omenim eh, Nemčijo, Združeno kraljestvo, vse. Države članice so se odločile za upravljanje teh testov, kljub temu, da je šlo zgolj za priporočilo komisije. In mislim, da v času problemov, času škandalov, komisija mora imeti pravico da zahteva teste. In to je eden od predlogov v novem eh, svežnju za zdrave živali, ki ga predlagamo. Ampak, če damo to na stran, priporočila so države članice v polni meri izvajala. In kot veste, smo objavili tudi rezultate. Inšpekcije pa še vedno ostajajo v pristojnosti držav članic. Rečem lahko še naslednje ko so bili eh, testi pripravljeni strani držav članic, so bili natančnejši kot pa tisti testi, ki so jih eh, opravila podjetja sama, industrija sama. Tukaj moramo biti previdni, zdi se, da metode, ki jih uporabljamo mi kot države članice, eh, prevagajo, so boljše kot pa metode, ki jih uporablja industrija. To moramo upoštevati vsakeč, ko se pogovarjamo o inšpekcijah. To je dejstvo, to ni mnenje, to je dejstvo čebele. Gospod Davis, presenečen sem bil nad reakcijo eh, držav članic. Mislil sem, da ker EFSA ponavadi uh, je predmet kritike, če zadovoljuje vse, da je v tem primeru, ko je EFSA dejala ne, večina držav članic sprejela to mnenje. To ni bil preprost proces, kljub temu, da smo imeli znanstvene dokaze. Ni res, da ni bilo opravljenih nobenih študij. Študij, ki bi predstavljali temelje eh, mnenja EFSE ni res, da vsi neonikotinoidi povzročajo takšne škodljive eh, učinke na čebele. Tri vrste teh snovi pa so škodile eh, številu čebel. Bil sem presenečen. Mislil sem, da bo večina držav članic sprejela to mnenje. Šlo je za le dvoletno prekinitev. Želeli smo vedeti, če ti pesticidi povzročajo škodo ali ne. Nekateri so bili eh, proti, nekateri so se vzdržali glasovanja. Moram dejati, da so nekatere države članice že uvedle prepovedi tovrstnih pesticidov pred prepovedjo na evropski ravni. in s tem naj bi škodili industriji. Ampak v teh državah članicah ni prišlo do takšnega razvoja dogodkov. Ravno nasprotno. Ponekod se je število čebel zvišalo. Ne bom tako dogmatičen, da bi dejal, da se število čebel zmanjšuje zgolj zaradi uporabe teh pesticidov. Ampak ni dvoma, da je eden od dejavnikov poleg bolezni in sprememb eh, podnebja tudi uporaba nekaterih vrst neonikotinoidov. In zaradi stališča v odboru, ker ni bilo kvalificirane eh, večine za predlog, kljub temu, da je absolutna večina držav članic, tako eh, po številu, kot tudi po številu glasov, bila. Zato smo se držali in to jasno držali mnenja EFSE. Z nekaterimi izjemami, ki se nanašajo na eh, tople grede in nekatere posevke, ki ne eh, privabljajo čebel in ki se jih uporabljajo po cvetenju. O tem se v EFSI še pogovarjajo. Bo obdobje dveh let dovolj? No, to je bila tudi odločitev držav članic. Začeli naj bi z obdobjem dveh let, zato da bi videli, če lahko zagotovimo dobre rezultate, če lahko dobimo rezultate uh, testov in prepovedi. Dobili smo tudi poročila uh, na temo drugih pesticidov, ki se trenutno lahko uporabljajo in ki prav tako ustvarjajo takšne škodljive učinke za čebele. In ko bomo imeli informacije, se bomo o tem pogovarjali. Pomembno je namreč zaščititi čebele in o tem osveščati tudi javnost. Eh, nekje sem prebral, da obstajajo nekatere eh, azijske države, kjer ljudje sami skrbijo za eh, polinacijo, zato ker je tako malo čebel. Ljudje sami ročno oprašujejo rastline. Takšna huda situacija je nastala. In tukaj je situacija eh, drugačna, saj pri nas že uvajamo prepovedi to vrstnih eh, škodljivih snovi, ki jih v teh državah še vedno uporabljajo. Da, pogovarjamo se tudi o prepovedi eh, prodaje kozmetike, ki je testirana na živalih in zahtevamo od organov nadzora, da za to skrbijo o okusih, o cigarah, cigarilih, vodnih pipah in tobaku. Te ne urejamo na način, ki ste ga opisali. Ampak to počnemo zgolj, če statistika kaže, da je porabe teh izdelkov več. Če bo statistika pokazala, da so ti zelo omejeni izdelki, uporabljeni bolj pogosto, zato ker so izuzeti iz nekaterih določb direktive, potem lahko komisija pripravi nova pravila tudi za te proizvode. To ne pomeni, da so popolnoma zunaj okvira te uredbe. Uredbi so omenjeni in to v samem besedilu. Kloniranje. da pričakujemo poročilo o oceni učinka. Upam, da bomo imeli zakonodajni akt. Smo v čudni situaciji. Tehnično je kloniranje eh, v Evropski uniji še vedno mogoče. Sveda javnost eh, znotraj in zunaj parlamenta podpira eh, vse to. Vprašanje je le, kaj storiti s proizvodi, ki prihajajo iz kloniranih živali. Ker gre pri tem za umetnost mogočega, bomo verjetno lahko pripravili rešitev verjemite mi, včasih je težko slediti vsem notranjim postopkom za pripravo zakonodajnih aktov. Tragedija bi bila ta, da bi pripravili takšen postopek zato, da bi dobili nekaj, kar je tako šipko, da ne bi s tem zagotovili niti tistega eh, najmanjšega skupnega imenovalnika, tistega minimuma komisija mora ugotoviti, kakšne so možnosti za to, da so zakonodajalca naš predlog podpreta. Če bomo ugotovili, da eh, se to verjetno ne bi zgodilo, potem moramo več časa porabiti za to, da izboljšamo eh, besedilo in da ga sprememo še do konca tega mandata. Zdravila, ta svežen, bomo dobili do konca februarja zagotoviti moramo dobro ravnoteže, ampak mislim, da bi morali imeti tudi določbo, ki se nanaša na najpomembnejše antibiotike, zato da bi te uporabljali zgolj za ljudi, ne pa tudi za živali. Označevanje alkohola. Čakamo na novo strategijo na področju alkohola in pričakujemo nove korake do konca letošnjega leta. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa naslednji krok. Karl Heinz Florenc, minuto 30. Hvala lepa. Kot konvencionalni kmetovalec sem bil zelo zadovoljen, da ste trdo ukrepali pri fitofarmacijskih sredstev kajti ne gre samo za skrb za čebele in za to, da imajo oni dobri lobi. Zdi se mi, da je problem bolj daljnosežen. Lahko rečem, da so v moji regiji vsi insekti mrvi, mrtvi. Um, peljete se z neočičenim avtom skozi Rensko dolino, pa boste ugotovili, da spovoč nimate nobenih insektov na vetrobranski šipi. Uh, Eh, prej je bilo teh vse polno. Enkrat na, dan, enkrat na leto so uh, škropili proti insektom, sedaj pa so že vsi insekti mrtvi. Mikroorganizme preprosto izginjajo. Zato vas prosim, da ste pozorni na to. To bomo vsi še trdno občutili. Tri leta so premalo. Zelo se zauzemam za to, da to podvojimo in da se za da se intenzivno, znanstveno, brez emocij ukvarjamo s tem vprašanjem. Sedaj pa še nekaj besed o tobaku. Ne bom govoril o cigarah, ne bom govoril o paketkih cigaret, ampak bom govoril o tem, da smo pri uredbi REACH, ja, to je tukaj šlo za ogromen boj, takrat smo sklenili, da mora tobačna industrija svoje tobačne izdelke preveriti v okviru REACHA. Tobačna industrija se je temu zelo upirala, so rekli, saj tobak je naravn proizvod in ti so izključeni iz riča. Ampak tobak ni več naraven proizvod, če k njemu dodajamo celo vrsto kemikalij, 50-60 različnih kemikalij. Dobro, niste pristojni za rič, ampak vseeno vam lahko rečem, da se je tobačna industrija temu nekako izognila tukaj obstaja vrzel in to je treba zapolniti. Hvala lepa za to, da ste se držali časa za govor. Sedaj pa še Dagmar Rod Berend z 1 minuto 30. Um, Strinjam se z vsemi besedami, kolega. Hvala, komisar, da ste z nami. Nekaj vprašanj. Najprej novi svežen predlogov, ki ste jih predstavili včeraj, pet predlogov, ki bodo zamenjali eh, stare zakonodajne akte oziroma predloga. Se vam ne zdi, da ste zamudili priložnost za to, da bi eh, ponovno govorili o označevanju države eh, izvora za vse vrste mesa? To bo vprašanje sledenja, nadzora, to je vprašanje, ki se nanaša na informirane eh, potrošnika. Mislim, da bi morali to priložnost izkoristiti. Medicinske naprave. ne vem, če je eh, predaja te teme nekomu, ki bo kmalo vstopil v eh, vaše urade, dobro, eh, dobro odločitev ali ne. Dejali ste, da bo to škodilo Eh, oziroma pomagalo inovacijam. Vse, kar storimo v Evropske unije, mora pomagati inovacijam. Obene pa smo tukaj zato, da zaščitimo državljane in državljanke, da zaščitimo pacijente in pacijentke. Verjetno se zavedate vseh eh, primerov eh, zamenjave kolkov, ki so, bili, ki so bile upravljene brez ustreznega nadzora. A se vam res zdi, da vaš nadzorni mehanizem po ali pa pred trgom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 geografskega izvora mesa. To zahtevajo vsi evropski potrošniki. Ne vem, zakaj tega ne zagotovimo. Drugo vprašanje, ki ga imam, drugi komentar, se nanaša na to, da sem bila izjemno presenečena glede vašega uh, odgovora uh, pri vprašanju kl, povezanem s kloniranjem. Parlament je, je leta 2008 jasno zavrnil uh, to, kar ste dejali če bo komisija eh, za kloniranje, potem je potrebno vse označevati. In dejali ste, da eh, če je kloniranje dovoljeno in ker ni pravil, je to dovoljeno, prav imate, veste tudi, kakšno je javno mnenje. Ljudje ne želijo jesti kloniranega eh, mesa, danes pa ne moremo izbrati. To ni situacija, ki bi bila spremljiva. Ravno nasprotno. Gospod komisar, kaj lahko naredimo vsaj začasno, zato da bi pokazali evropskim potrošnikom, da ne bodo eh, jedli kloniranega mesa. Komisija mora hitro ukrepati. In še zadnji komentar v povezavi za smrtamom. Imeli smo uh, pogovor z EFSO in uh, eh, GD Sanko vsi smo kritizirali Asmrt tam in se spraševali, če je to eh, pravo odločitev, kakšno eh, bo, kakšna bo vaša odločitev glede zakonodaje. Hvala, gospod predsednik, in hvala, gospod komisar, da ste prišli v našo sredo. Najprej nekaj informacij, na to pa eh, torej, da boste odgovorili naša vprašanja najprej endokrini disruptori. Poslali smo vam eh, pismo, ki so ga podpisale eh, različne politične skupine, šest političnih skupin. Pomembno je razrešiti vprašanje kriterijev, ki jih je predlagala EFSA, EFSA in eh, Generalni direktorat za okolje. Pomembno je stresno testiranje. Vprašanje endokrinih disruptorjev pri kozmetiki, ko ni na voljo eh, testiranje na živalih, vemo, da so ti disruptori kemični proizvodi, ampak ne gre za sam proizvod, gre za čas, eh, za trenutek eh, izpostavljenosti. Kaj predlaga komisija? Ta prošnja za stresni test ne bi smela privesti do odlašanja zakonodajnimi akti strani komisije. Trenutno imamo primer v Marseju, gre za prsne usadke in vemo, da je zbruhnil tudi škandal v povezavi uh, z usadki v kolkih. Če bi imeli jasnejše sisteme avtorizacije, potem teh škandalov verjetno ne bi bilo. um, zdravniški lobby Advi je napadel agencijo zaradi kliničnih preizkusov, ki so se uh, dogajali. Komisar v uredbi moramo uh, imeti določbo tudi na to temo. Če bomo to dali v uredbo, potem farmacevtski laboratoriji ne bodo več uh, sodili, uh, sodili agencije zaradi takšnih vprašanj preglednosti. Hvala, gospod predsednik. Imamo vprašanje. Komisar se vedno, se, se verjetno zaveda, da je na škotskem um, primer na sodišču padel. Zanima me, kakšno je mnenje eh, komisije glede tega primera in glede minimalnih cen. Želim, panjo, Včeraj zvečer, kot je dejal gospod predsednik, smo na, eh, prišli do dogovora s komisijo, irskim predsedstvom in parlamentom. Radi bi, da bi o tem dogovoru sedaj razpravljali in ga tudi sprejeli na plenarnem zasedanju junija. mislim, da moramo ukrepati nujno. Še posebej, če pogledamo, kaj se dogaja eh, z virusom H7N1 in H7N9 na kitajskem. Komisija je na trialogu odigrala pomembno vlogo. Generalni direktorat Sanko je olajševal ta dogovor. Ta virus me zanima, kaj se dogaja na ravni Evropske komisije, kakšen je status quo, kakšna je situacija. Vemo, da bi lahko prišlo do prenosa virusa med ljudmi. 25 odstotkov primerov se je izkazalo za hude primere, privedli so do smrti dva dni po detekciji virusa vemo, da obstaja eh, tudi mutacija tega virusa. Bisfenol A. Prosili smo za študijo EFSE. Prišlo je do zamude pri diagnostiki. V Franciji 200 strokovnjakov sodeluje na to temo. Govorijo o karcinogenih učinkih te snovi. Zanima me vaše mnenje. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, da ste z nami, hvala za to razpravo. Imam dve vprašanje. Prvo vprašanje je nekdo že postavil, gre za klonirano meso. Trenutno imamo na mizi eh, poročilo na temo uh, uredbe o identifikaciji govejega mesa. In eh, klonirano meso je pomembna tema pri tem. Dejali ste, da naj bi bila, eh, naj bi bil predlog zakonodajne akta predstavljen eh, junija 2013. Verjetno ste na to že odgovorili, bila sem na drugem sestanku. Drugi komentar o predstavitvi zakonodajnega svežnja ste dejali, da čakamo na študijo ocene učinka, ki se nanaša na konsko meso, na goveje meso in na vprašanje spremenjenega mesa. Dejali ste, da bomo to oceno učinka dobili pred koncem leta kot smo predvideli. Sama sledim uh, uredbi glede označevanja govega mesa in moram dejati, da bi bilo dobro imeti uh, podatke eh, o tem področju, zato da bi pripravili predlog spremembe na to temo. Sadrin Belje. Euh, hvala, gospod, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, da ste z nami. K tej temi se bomo vrnili, potem, ko bomo pogledali vaš predlog. Najprej sem se vam želela zahvaliti. Zahvaliti sem se želela vašemu osebju v generalnem direktoratu Sanko za delo, ki ste ga opravili pri prepovedi teh eh, treh neonikotinoidov. Vemo, da je bilo to težko opravilo, težko delo nas je čakalo tudi v parlamentu, ampak danes me zanima vprašanje eh, ocen, vprašanje čebel in pesticidov. Z vašo pomočjo smo sedaj prepovedali te tri neonikotinoide. Ampak pojavlja se nov neonikotonid, ki je dobil dovoljenje. Kakšna je časovnica, kdaj boste pripravili ocene EFSE za te preostale neonikotonoide, ki se eh, pojavljajo? In vprašanje spremembe direktive o medu. Zanima me, zakaj komisija še, pripravil, še ni pripravila ocene učinka. Kdaj boste to naredili? Gospa Mazej Kukovič. You, uh, hvala, gospod predsednik, hvala, komisar. Gospodarska rast in hrana sta povezani temi, skupaj s Slovenskim inštitutom in uh, skupaj z inicijativo za Evropo, sem pri, eh, pričela s projektom za varnost hrane. Namen projekta je bil spodbujati eh, razvoj lokalne zdrave hrane. Želi smo spodbujati štiri eh, tipe posevkov. Zelenjava, eh, jag jagode, Ajda. Zdravje je v veliki meri odvisno od eh, hrane. A je komisija pripravila kakšne študije na tem področju in kakšna so glavna vprašanja? In drugič, ali ste ocenili učinek na zdravje tudi za te štiri vrste eh, posevkov? Zelenjave, česen, eh, jagode in ajda. Obrigada, Sr. Presidente. Edith Estrela. Pergunta é sobre o agravamento das desigualdades na saúde em alguns Estados-membros, sobretudo nos países. Eh, govorila bom o državah, ki so v programu reševanja. Leta 2009 je komisija pripravila sporočilo o solidarnosti na področju zdravja da se zmanjšajo neenakosti na področju zdravja v Evropski uniji. E, sama sem bila poročevalka za to temo in takrat smo predstavili poročilo, da bi poročali o napredku na tem področju e, do leta 2012 oziroma leta 2012 smo poročali o tem. To poročilo ni bilo objavljeno, vsaj ne do zdaj. Zdaj pa eh, k nam prihajajo novice, da se je situacija v številnih državah članicah poslabšala. Predvsem, ko gre za Cipr, Portugalsko, tudi v Španiji so se stvari poslabšale in zato vam postavljam vprašanje. Gospod komisar, ali poznate to povečanje neenakosti v državah, ki so v programu reševanja? Kakšna je vaša ocena glede ukrepov? za zmanjšanje neenakosti na področju varstva zdravja v Evropski uniji. Še posebej, ko gre za oceno učinka varčevalnih ukrepov na splošno na te programe. Hvala. Hvala, Karin Kartenbach. Sjagete, herr komisar. Spoštovani gospod komisar, gospod predsedujoči. Komisarju se prisrčno zahvaljujem za njegovo doslednost in pa uh, strogost, ko gre za neonikotinoide. To je zelo pomembna tema. Lahko se strinjam s tem, kar je povedal Karl Heinz Florenc. To je eden izmed problemov, ki se ga moramo lotiti. Veliko pa jih še ostaja odprto. Pa še naslednje točke. Sami ste povedali, da ne gre samo za pesticide, ampak da gre tudi za vprašanje raznolikosti vrt, vrst, ki mora zagotoviti preživetje insektov. Z včeraj predloženim osnutkom v zvezi z semeni Ehm, nisem tako nad tem osnutkom navdušena kot vi. Strinjam se s tem, da obstaja neka točka, ki lahko ogrozijo stare vrste, da lahko omejimo izmenjavo teh starih vrst, tako da bomo prav gotovo uložili veliko predlogov sprememb. Prosim pa vas tudi za vašo doslednost pri vprašanju raznolikosti vrst, ko gre za insekte in ko gre za genetsko nespremenjena semena. Takšna semena lahko prispevajo k temu, da je ohranjena raznolikost vrst, da se ohranjajo insekti. Če gre torej za to, da dovolimo pridelavo genetsko spremenjenih organizmov, da upoštevate okoljske vplive in pa vplive na zdravje. Pri drugih točkah se strinjam z Dagmarot Berend, ko gre, ko gre za oznako izvora. Tukaj resnično potrebujemo neko ustrezno regulacijo, to je v interesu našega prebivalstva in prosim vas tudi za doslednost pri vprašanju raznolikosti vrst. Hvala. Okay, Hvala, s tem smo prišli na konec seznama govornikov in besedo dajemo spet komisarju, da odgovori na vprašanja. Prosim, da ste kar se da kratki. Hvala, gospod predsednik. Poskušal bom združiti več vprašanj. Izvor mesa pred tem odborom sem že povedal, ko smo govorili o škandalu konskega eh, mesa, da sem zelo odprt, čakam še na oceno učinka. Eh, poročilo naj bi dobili do konca tega leta. Poskušamo in mislim, da nam bo uspelo dobiti to poročilo eh, do konca poletja oziroma do začetka jeseni in potem bomo na osnovi tega poročila pripravili predlog. To še ne pomeni, da se bomo izognili vsem težavam, tako interno, kot tudi eh, zunaj naših uradov. Vedno več držav članic, vedno več poslancev in poslanc, eh, poslank lubira za ta predlog. Vedno več držav članic v svetu želijo takšno oznako eh, z izvorom mesa potem moramo razmisliti, kaj uvrstiti na to oznako, kje uh, je bila neka žival rojena, uh, kje je bila vzgojena in tako dalje. Kot ste številni dejali, je tehnično rečeno škandal s konskim mesom uh, zanemarljive narave, ampak vseeno je povzročil uh, širšo razpravo o informiranju potrošnikov. Zato moramo ugotoviti, kaj storiti tudi z neprocesiranimi izdelki. Verjetno se strinjate eh, z mano, da je tip označevanja, če bo ocena učinka pokazala, da je to mogoče, harmoniziran, usklajen Eh, z označevanjem neprocesiranega mesa. Drugače bomo imeli na eni strani eh, strožje zahteve, na drugi pa eh, manj stroge zahteve. Ampak kot sem dejal, sem zelo odprt, sem zelo prožen pri tem vprašanju. Več držav članic, kot je za takšno označevanje, večja je možnost, da bomo tudi mi pripravili takšen predlog. Zato smo se držali časovnih okvirov. Še hitrejši bomo namreč in mislim, da tega ne bi smeli eh, dodati v svežen o zdravju živali, ampak tako kot zahteva ta parlament, se bomo držali časovnice. Poročilo do začetka eh, jeseni, namesto do konca tega leta, do, leta, do konca leta 2014 bomo imeli na mizi tudi poročilo o razširjanju eh, označevanja izvora za druge tipe neprocesiranega mesa, eh, perutnina in tako naprej. Tako da vam lahko podam svojo zavezo glede tega. Vedno pa se lahko znajdemo pred ovirami. Prez doma bomo s takšno zakonodajo uvedli upravno breme, ki pa je lahko bodi si pravično, bodi si nepravično, odvisno od tega, eh, kaj menimo in o informiranju potrošnikov. Hvala za komentar o čebelah in o e, eh, miših. Verjetno bi bilo e, ščitenje e, miši manj problematično kot ščitenje čebel, saj miši niso tako popularni kot čebele. Ampak so vseeno vse te živali pomembne za naše kmetijstvo. Omenili ste. E, direktivo o tobaku, lobiranje na tem področju, lobiranje strani industrije. In naj omenim nekaj, kar sem že eh, nakazal na začetku v svoji predstavitvi. Tisti, ki so proti temu, kar predlagamo v direktivi o tobačnih izdelkih in eh, proti temu, kar vi v vaših šest strožjih predlogih spremembe omenjate, tisti, ki so proti, ne bodo dejali ne. Poskušali bodo odlašati prelagati zadeve. In obstajajo poskusi, gledajte ga, kdo bi naj o tem razpravljal. Eh, zdravstveni ministri, EPSO ali eh, naprimer svet za konkurenčnost. O tem smo nasplošno v svetu za konkurenčnost že eh, govorili. In stališča so bila tam drugačna, kot pa so, st kot pa so stališča zdravstvenih ministrov. Če nam uspe pri zmanjšanju števila kadilcev za 2 odstotka, 2,4 eh, milijona kadilcev manj bo to imelo gospodarske posledice. Nekatere posledice bodo negativne, druge pa spet pozitivne. Kaj naj eh, komisar za zdravje Evropske unije eh, naredi? Spodbuja kajeni za to, da ustvari dodatna delovna mesta ali ščiti zdravje državljan in državljank? To je retorično vprašanje. Odgovor se skriva v vprašanju same. Tako da moramo paziti. Prepričati moramo ljudem, da bi uporabili inteligentne načine delovanja, zato da bi se izognili temu, da rečejo ne in da ne bi nič dejali da bi torej počakali do konca mandata tega parlamenta, novi parlament bi moral določiti nove poročevalce, eh, izgubili bi ponovno nove, eh, nove tri leta in tudi, če vse gre po načrtih pri tej direktivi, ne bo začela veljati eh, v naslednjih dveh letih. Verjetno bo potrebno počaki, počakati dve leti in pol ali pa še več časa, če se stvari zapletejo. Tako da moramo biti pazljivi. Semena gospa Kademar. Poskušal sem predstaviti dejstva. Obstaja literatura, eh, ki jo ljudje podajajo komisarjem in poslancem in poslankam, ampak ta ni točna. Vedno lahko eh, najdemo eh, novo zakonodajo, vedno lahko poskrbimo za to, da rešimo težave eh, različnih ljudi. Ampak imamo strožjo zakonodajo tako za tradicionalna semena, kot tudi za druge semena. Seveda pa sem pripravljen prebrati vsakršne predloge sprememb glede tega vprašanja. Nikoli ni naš namen takšen. Sam sem povedal, zakaj to ni res, ampak če sem na kaj pozabil, me prosim o tem obvestite. Komisija v nikakršnem. Uh, nikakor ne želi uh, okrepiti tradicionalne semena. Nekateri sedaj pravijo, da eh, so uspeli pritisniti na komisijo in ta je spremenila svoje stališče. To ni res. Naše stališče je bilo tukaj vedno enako. Hrana v povezavi z zdravjem, to je seveda eden od eh, dejavnikov povezanih s kroničnimi boleznimi. Pomankanje fizične dejavnosti, dobra prehrana, uporaba oziroma poraba alkohola in tobaka. Naj povežem to z alkoholom. Vprašali so me, kaj eh, naj bi naredili z minimalnimi cenami za alkohol. Vse te študije, ki jih poznam, se nanašajo na ukrepe za bodi si omejevanje tobaka, bodi si omejevanje alkohola in so pokazali, da v nasprotju z javnim mnenjem. Najbolj učinkoviti ukrepi vsebojo predvsem finančne, fiskalne ukrepe. To me je presenetilo. Fiskalni ukrepi, davčni ukrepi so tisti, ki so najučinkovitejši. Ni res namreč, da če se poveča eh, cena eh, alkohola, cena tobačnih izdelkov, potem bodo tisti eh, ki kadijo še vedno kadili oziroma bodo kadili v isti meri, kot so kadili do tedaj. Učinek obstaja. Temu lahko rečete eh, krut ukrep, ampak učinek je jasen. In to velja tudi za hrano. Više kot so cene za nezdravo hrano, manjša bo poraba te hrane. Veseli me, da je. Eh, zadeva v zvezi z minimalnimi cenami propadla. Načeloma podpiramo to vrsten eh, pristop, vse, kar seveda zmanjšuje porabo alkohola in kar ustreza tudi evropskim pogodbam. Neravnovesja tekom eh, zaslišanja, ki sem ga imel, sem dejal, da bi rad imel eh, kohezijo zaradi ekonomskih razlogov in drugih razlogov in imamo tudi takšne razloge, naprimer eh, pričakovana življenjska doba, doba, ki se razlikuje od države do države v Evropske unije. Ministru za zdravje sem povedal, da je brez veze eh, tarnati o eh, proračunskih rezih. Ti so realnost. Smo jih že uvedli. Tudi generalni direktorat Sanko Eh, je moral vrčevati. Namesto, da pravimo ne, ne, ne, glede na to, da bodo vrčevalni rezi tako ali tako uvedeni, je bolje vplivati na odločitve v povezavi z rezi v proračunu. Ne zato, ker bi bili eh, zdravstveni proračuni držav članicah imuni na takšne reze, ampak zato, da bi vplivali na odločitve na tak način, da bomo porabili manj sredstev, ampak še vedno zagotovili določene minimalne standarde zdravstvene oskrbe. Če me vprašate, če so eh, proračunski rezi vplivali na eh, zdravstvo, moram dejati, da je težko takole na hitro ugotoviti, kaj se je zgodilo. Naprimer, eh, vprašanjem mentalnega zdravja nekaterih držav članic. Tukaj eh, ne gre zgolj za proračunske reze, ampak predvsem za posledice ekonomske krize. Ampak brez dvoma eh, vam lahko zagotovim, da nismo izgubili našega socialnega kompasa. Vsaj v komisiji generalni direktorat Sanko ni izgubil eh, te smernice in bomo še naprej spremljali situacijo. Kot sem dejal, tudi na obisku v Grčiji tam smo in tu smo, da pomagamo, ne da uh, uvajamo vrčevanje. Ampak vse države, ne glede na to, če jih nadzorujemo ali ne, bodo morali pripraviti nekatere reforme. Pozitivna plat pa je ta, da imamo možnosti, imamo tehnologijo, ki nam zagotavlja manjšo porabo, s katero pa lahko še vedno zagotovimo eh, dobre standarde. Naslednji teden bom obiskal Severno Irsko. Rad bi ugotovil, kako se izvaja sistem eh, e-zdravja, ki ga tam uporabljajo in ki prihrani veliko. 20 tisoč eh, pacijentov sodeluje v tem sistemu, v tej schemi. In to eh, sploh ni država, to je regija v državi, ki je naredila veliko dobrega. Gospod Barnjo je omenil čezmejna tveganja za zdravje. Hvala za zahvalo eh, generalnemu direktoratu Sanko za naše delo. Skrbelo me je, ko sta so zakonodajalca sprejela eh, to direktivo. Načelo subsidijarnosti je namreč argument, ki ga pogosto omenjamo. s tem eh, preprečimo eh, komisiji in parlamentu, da bi sodelovalo v kakšnikoli dejavnosti. Tega se ne dotikajte, ker je to zadeva eh, v pristojnosti držav članic, tudi na področju zdravja. V 12 mesecih so ministri Evropske unije za zdravje se srečali zgolj dvakrat za razliko od tistih za kmetijstvo in tako dalje. Predsedstvo želim prepreč, eh, prepričati, da bi se srečali vsaj trikrat. Imamo uh, medicinske naprave, klinične preizkuse uh, in vse različne direktive, kako naj pričakujemo od ministrov za zdravje, da se odločijo o vseh teh zadevah, ko pa imamo zgolj dve srečanje na leto. Spomnim se, da sem ministrov za zdravje povedal, da ima načelo subsidijarnosti drugo plat medalje. Ponavadi uporabljamo in govorimo zgolj o prvi plati. Ne smemo se umešavati v delo držav članic. Ampak pri tistih zadevah, ki jih lahko eh, države članic učinkovito izvajajo, pri tistih to velja. Pri drugih vprašanjih, naprimer vprašanje ptiče gripe in vprašanje drugih čezmejnih eh, grožen, tam, kjer se lahko borimo, proti tem grožnjam bolje skupaj. Tam načelo subsidijarnosti samo od nas zahteva, da zagotovimo dobrošno melo koordinacije. In zato me veseli, da smo to vprašanje eh, čez menjih tvegan sedaj razrešili. Kaj počnemo z, v primeru H7N9? 128 primerov okužbe pri človeku je bilo potrjenih in 26 uh, eh, pacijentov je izgubilo življenje. Komisija nadzoruje to situacijo, sodeluje tudi Svetovno zdravstveno organizacijo uh, z Evropskim centrom za preprečevanje in nadzor nad boleznimi v Štokholmu in to je odličen primer potrebe po koordiniranem odgovoru. Od 31. 31. marca naprej je Evropski center pripravil dve oceni učinka eh, oziroma dve oceni tveganja. Tretjo oceno pa bomo k malu dobili. Vir virusa zaenkrat še ni potrjen in zaenkrat še nimamo eh, dokaza o jasnem, jasni okužbi iz človeka na človeka. Kljub temu, da za to možnosti so. Raziskali smo 2000 primerov eh, ptiče gripe in v tem primeru nismo našli eh, primera prenosa iz človeka na človeka. Trenutno je možnost eh, razširitve te bolezni zelo nizka, ampak vsaka oseba, ki je bila na kitajskem in ki ima hude respiratorne motnje, okužbo, vse te osebe pregledamo. In dosegli smo tudi dogovor z vsemi državami članicami za primere H7N9. Imamo tudi eh, odbor za zdravstveno varnost, imamo tudi eh, evropske ekipe za odziv. In eh, Sestanek te mreže bo potekal tudi jutri. Imamo tudi eh, mehanizem za deljenje oziroma izmenjavo eh, vzorcev, s katerim si lahko države članice pomagajo pri karakteriziranju virusa. Kljub temu, da so tvegane torej zelo nizka, obstajajo sam sem eh, pred kratkim obiskal tudi našo enoto v Luksemburgu, zato da bi ugotovil, kaj počnemo za to, da bi eh, preiskali te bolezni še pred eh, njihovo širitvijo. Perutnina iz Kitajske ne sme v Evropsko unijo, naprimer, to je eden od ukrepov mislim, da sem s tem odgovoril na, če ne že vsa, pa večino vprašanj. Aha, še aspartam. Imamo mnenje EFSE, pripravljeni naj bi bili jeseni letos. EFSA mnenja še ni izdala zaradi eh, veliko komentarjev, ki jih je EFSA dobila. EFSA tako potrebuje več časa za pripravo in izdajo tega mnenja in mi smo to tudi sprejeli. Bisfenol A, tako kot velja za vse druge snovi, je nov ukrep boljša odločitev. Notranjih prepovedi na notranjem trgu še ni, čakamo eh, eh, še Francijo. Vprašanje škotske sem obravnaval endokrini disruptori, sodelujemo s komisarjem Potočnikom. Pri tem postopku sodelujemo tudi zaradi učinka na kozmetične izdelke. Mislim, da bi morali pripraviti kriterije za to področje do konca letošnjega leta. Komisar. Hvala lepa, gospod komisar. mislim, da bi lahko skoraj za, vsak, za vsako zasedanje odbora Envi pripravili izmenjavo stališč. Veliko vprašanj je bilo postavljenih, veliko dela nas čaka, veliko dela je v pripravi. Zahvaljujem se kolegom in kolegicam za današnjo izmenjavo stališč, za odgovore komisarja. Do konca našega mandata nas čaka še veliko dela. Upam, da se bo delitev pristojnosti v komisiji nekoč eh, končala, kajti pravilno bi bilo, da povsod upoštevamo vidik zdravja, vidik zdravja prehrane in bolj kot razdrobljujemo naše pristojnosti, teže je doseči dogovor. Tudi v našem odboru to kdaj opazimo predsedniki odborov smo nedavno razpravljali med seboj in smo razpravljali o tem, kako prilagoditi portfolio odborov dosjem v komisiji. Eh, temu sem jaz eh, sicer ugovarjal, ampak prav gotovo je treba posod upoštevati pomen teme, kot so zdravje in pa varnost prehrane. Gospod komisar, vi ste tukaj vedno dobrodošel gost. Hvala, da ste prišli k nam. Zasedanje sedaj zaključujemo. Naslednjič se bomo sestali 29. in pa 30. tukaj v Bruslu. Hvala sem za prisotnost in pa srečno pot domov tistim, ki odhajate domov.